in torej bodo objavljeni v zapisniku te seje. V skladu z členom 69c drugim odstavkom lahko člani ali pa politične skupine eh, prosijo do jutri 27. aprila do polnoči eh, za glasovanje o pričetku pogajanj. Če ne bo zahtevano glasovanje, bo odločitev sprejeta eh, pred eh, določenim rokom in eh, odbori bodo lahko pričeli s pogajanjem. V skladu za členom 46. odstavkom sem sprejel dva predloga za akt o uniji in sicer glede razlik v sestavi in okusu proizvodov iz osrednjih, vzhodnih in zahodnih trgov Evropske unije. Eh, ta predlog je vložila Dobravka Šujca in devet drugih poslancev in pa eh, predlog glede nadzora nad eh, tujimi naložbami v strateških sektorjih. Ta predlog je podal Daniel Kaspari in devet drugih poslancev.